Evropski uniji, gre za letno poročilo 2015. Besedo kar takoj dajem kolegu Gualtierju, štiri minute, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Bančna unija je najpomembnejši korak v smeri eh, ekonomsko-monetarne unije, najpomembnejši od uvedbe eh, Eh, evra. Enotni mehanizem nadzora in enotni mehanizem reševanja pomeni prenos eh, odgovornosti iz eh, držav članic na evropske institucije. To je nujno potrebno, če želimo ponovno spostaviti zaupanje, če ponovno želimo stabilizirati naše banke in če želimo deliti tveganja z okrepljeno finančno integracijo. Takšen prenos odgovornosti pa seveda zahteva tudi primerno raven parlamentarnega nadzora. In eh, ta, to poročilo predstavlja prvi konkretni izraz tega. V tem pogledu se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za odlično sodelovanje, kakor tudi sekretarijatu in drugemu osebju. Prav tako cenim odprt in pregleden dialog z eh, SSM, z SRM in pa z komisijo. Eh, poročilo Eh, govori o tem, da je bil enotni mehanizem nadzora uspeh, tako z vidika operacij, kako tudi z vidika kakovosti nadzora. Prav tako identificiramo določene probleme in pa možnosti izboljšave na obeh področji. Zlasti povdarjamo pomen učinkovite koordinacije med mikro in makro eh, politikami nadzora. Eh, enotni mehanizem nadzora je del eh, tega mehanizma, prav tako moramo okrepiti nadzorni in regulatorni okvir in moramo um, oboljš, moramo izboljšati sodelovanje bank na področju eh, mikro eh, ukrepov, mikro nadzora. Eh, trgi potrebujemo jo predvidljivost, ko gre za kapitalske zahteve in ta zahteva sedaj še ni bila Eh, uresničena. Poročilo pravi, da ni dovolj jasnosti v zvezi s to točko, ampak zaradi tega SSM ne bi smel uh, se odpovedati marginalni fleksibilnosti, zato da bi preprečil dve rešitvi, ki lahko negativno vplivajo na delniški trg. Zato uh, pozivamo k več pravne jasnosti v zvezi z delovanjem drugega stebra, ki bi naj eh, naslovil samo tveganja, ki so specifična za banke. Pozdravljamo sporočilo v zvezi s tem, ki ga je včeraj objavila komisija. Začela bo z procesom revizije. SSM bi moral eh, eh, Z, um, z razlikovati predvsem med uh, zah, kapitalskim zahtevom iz prvega stebra in pa smernicami na tem področju. Uh, Um, treba je homogenizirati prakse in standarde, podajamo tudi nekaj specifičnih priporočil v zvezi z eh, določenimi zadevami, ki so bile del posvetovalnega procesa. Dodatni koraki so potrebni za to, da bi uh, okrepili nadzor nad finančnimi aktivnostmi bank, uh, Eh, treba je preučiti kreditna tveganja in tudi druga bančna tveganja, vključno z poglobljeno analizo finančnih dosijev, zlasti, ko gre za premoženje stopnje 3. Poročilo podpira načelo bail-in in izvajanje tega načela. Prav tako moramo uh, pozorno oceniti vse možnosti, ki jih ima na voljo odbor v skladu z evropsko zakonodajo, vključno z različnimi uh, Eh, orodji reševanja, eh, to je lahko boljša alternativa likvidaciji bank in pri tem je treba vedno poskrbeti za fleksibilnost, sorazmernost in pravičnost, ki, eh, ga pred, ki jih predvideva zakonodajni okvir. Seveda je ob tem treba ohraniti finančno stabilnost in pa zaupanje v bančni sistem. No, na nazadnje poročilo poziva tudi k dokončanju bančne unije. Treba je sprejeti jamstva za zaščito vlog. Eh, parlament eh, eh, pozdravlja nedavni svežen, ki ga je predlagala komisija na tem področju, torej gre predvsem za prizadevanja za zmanjšanje tvegan. Tukaj pripravljamo zakonodajni postopek. Pri prejšnjem pa je treba povdariti, da je zmanjšanje tvegan širok koncept, ki se lahko nanaša na različne ukrepe. No, najbolj sporen je tukaj iz postavljanj suverenega eh, premoženja, tukaj poštevamo priporočila bazelskega odbora. Vsi ukrepi bi morali biti sprejeti na kratkoročen način pod nadzorom bazelskega odbora in ne smejo vplivati na, na finančno stabilnost in sposobnost financiranja v državah članicah. Hvala lepa, gospod Pansieri. Besedo dobi komisar Hill. Izvolite. President, thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se Robertu Baltjeriju za to poročilo o bančni uniji. E, mislim, da podaja dober pregled tega, koliko smo dosegli, ko smo si prizadevali za to, da bi vzpostavili regulatorni in nadzorni okvir v Evropski uniji v zadnjih letih. Bančna unija je bistvenega pomena za to novo arhitekturo. Enotni mehanizem za reševanje, za nadzor ta dva mehanizma sta že dobro vzpostavljena in uh, lahko bi pozabili na to, da je ta prenos pristojnosti nadzora iz uh, nacionalne na evropsko raven se zgodil šele pred eno leto. Ta odbor je postal polno operativen šele januarja letos. Tako da smo naredili pomembne korake naprej v rekordnem času. Evropske banke so zaradi tega postale močne, imajo več kapitala in evropski dokopačevalci so s tem bolje zaščiteni. Zato se zahvaljujem članom tega odbora, parlamenta in tudi svojemu predhodniku se zahvaljujem za vlogo, ki jo je odigral pri tem. Poročilo pokriva številne teme, naj se navežem samo na nekatere izmed točk, ki jih je omenil gospod Galtieri. Uh, strinjamo se z eh, tem, da je treba tako na evropski ravni, kako tudi na nacionalni ravni eh, se soočiti z negativnimi posojili, ki še vedno negativno vplivajo na dele bančnega sektorja. Prav tako eh, moramo preveriti, ali je naša zakonodaja sorazmerna, ali upošteva različne poslovne modele različnih bank in ali se izogiba nepotrebnih zahtevam po skladnosti, zlasti ko gre za zahteve do manjših bank. To si bomo ogledali pri naši reviziji direktive o kapitalskih zahtevah. Prav tako moramo narediti vse za to, da podpremo posojanje majhnim sedem velikim podjetjem in dolgoročne investicije v infrastrukturne projekte. Kar se tiče krepitve eh, bančnega sektorja, se tukaj osredotočamo predvsem na naš predlog za vzpostavitev eh, scheme za zavarovanje vlog do eh, leta 2020. 2024, to je del načrta za poglabljanje ekonomsko-monetarne unije. S tem bomo v bančni uniji dali tisti četrti stebr, ki je bil načrtovan od vsega začetka. Eh, tukaj iščemo uravnotežen pristop, pristop, ki bo zmanjšal tveganja, kakor tudi, eh, ki bo pomenil, da bodo tveganja bolj eh, vzajemna. Uh, To sta dve plati iste medalje. Treba hraniti pritisk, eh, reševanje bank, eh, direktiva o zaščiti vlog, morajo biti preneseni v nacionalno zakonodajo, torej vsi ti akti, ki smo jih sprejeli v zadnjih letih. Prav tako se moramo sredotočiti na eh, hitre ukrepe v zvezi z insolventnostjo, za prestrukturiranje bank in še pred iztekom leta bomo podali predloge za. Um, um, um, ukrepe na področju um, absorbiranja izgub. Uh, gospod um, Goltier je izrazil svojo skrb v zvezi z uh, zahtevami iz direktive o kapitalskih zahtevah. Uh, o kapitalskih zahtevah in povezavo z drugim stebrom. Vem, da uh, tukaj različni sektori uporabljajo različne pristope, zato smo začeli postopek posvetovanja z odraženimi strani, z parlamentom, tako da bo zakonodaja lahko delovala, kakor je bila zastavljena. Treba je jasno razlikovati med cilji iz eh, prvega stebra, ko gre za kapitalske zahteve, ti veljajo za vse banke in pa zahteve iz drugega stebra, ki so vezani na specifične institucije in so odvisne od eh, eh, stopnje dodatnih tveganj, ki jih prevzamejo banke. Hvaležen sem za to, kar je povedal gospod Galtieri in veselim se nadaljevanja razprave v zvezi s temi pomembnimi vidiki. To je so samo nekatera področja, ki bi jih izpostavil iz poročila. Eh, mislim, da imamo dobre temelje, na katerih lahko nadaljujemo z našim delom in nasplošno sem optimističen. Eh, mislim, da bomo lahko eh, izostrili našo zakonodajo, tako da bomo lahko izpolnjevali naše cilje na področju nadzora in da bomo lahko hkrati podpirali tudi rast in pa investicije v Evropski uniji. Hvala lepa, se lepa v imenu političnih skupin. Potem v razpravi pa bom dovoljeval tudi postopek mm, modrega kartona. Najprej v imenu ILS-a, e gospa Pavnova. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar, spoštovani kolegi. Stabilni bančni sistem pomeni rast, zaposlovanje in stabilnost. Nedavno smo bili priča. Uh, temu, da so največje finančne institucije v držav članicah naletele na finančno turbulence. To pomeni, da nas čaka še veliko dela. To poročilo postavlja pravi ton in pa smernice za reformo bančnega sektorja. Poziva k eh, ukrepom za znižanje tvegan, zaradi česar ne bo prišlo do večjih tvegan. Eh, treba je ehm, poskrbeti za to, da bomo ehm, skupaj upravljali stroške eh, propada bank oziroma možnih eh, primerov insolvence. Tukaj treba sprejeti konkretne ukrepe, zato pozivamo komisijo, naj predlaga takšne ukrepe in mm, seveda morajo države članice tudi eh, izvajati obstoječa pravila. Konsolidacija bančnega sektorja mora biti povezana z pravno gotovostjo, zato Eh, zahtevamo eh, revizijo zakonodaje MDA. Banke morajo izpolniti mm, eh, kapitalske zahteve na prvi in drugi ravni. Ampak ključna vloga tega poročila je podnuditi, torej zmanjšanje premoženskih tveganj Eh, želimo eh, sistem, ki je bo zagotovljen nadzor. Poročilo je dobilo večinsko podporo v odboru in upam, da bo eh, podporo dobilo tudi na današnjem plenarnem zasedanju. Začeli smo pomemben dialog, ki nam bo omogočil, da bomo imeli uh, manjši sektor, ki bo v kar najboljšem. Uh, V najboljši formi. Hvala lepa še gospa Ferreira. Unijo bankarje. Hvala lepa gospod komisar. Eh, pravzaprav je bančna unija eh, eden izmed redkih ukrepov, ki je bil predviden po bančni krizi in ki je bil izpeljan do konca. Um, o tem je bilo govora tudi v poročilu petih predsednikov. Bančna unija je nepogrešljiva za ohranjanje enotne valute in bančnega sistema. Evropski parlament je zato sodeloval tudi pri pripravi te zakonodaje, pri pripravi skupnih pravil, skupnih pravil za vse, uh, enotni bančni nadzor, enotni mehanizem za reševanje bank. Uh, ta dva ukrepa smo razvili, bila sta velik ukrep. Uh, mm. Dobro, nismo se držali roko, ampak to je pomemben projekt, ki prinaša velika tveganja, zato se je treba posvetiti vsem podrobnostim. Um, no, sedaj imamo še um, ehm, EFSI, tudi to je zgleden naložbeni projekt, to je bistvenega pomena za doseganje stabilnosti. Uh, treba zagotoviti tudi elemente stabilizacije bank, zlasti pri tretjem stebru, pri jamstvu eh, za uloge, To smo že uh, predstavili v predlogu EDIS, ampak sedaj potrebujemo uh, še uh, tako imenovani financial backstop, sicer bomo ogrozili to, kar smo že dosegli. Nepopolna arhitektura uh, seveda uh, ne ponuja trdnih stebrov, uh, ni dopustno, da bi takšno zakonodajo na polovičen način izvajali. Hvala lepa, gospa von Štor. E Gospod predsedujoči, danes govorimo o bančni uniji in ta že ima dva elementa. E, eh, sku, e, eh, mutualizacijo stroškov reševanja bank, na koncu vedno plačajo dakoplačevalci zlasti nemški. Imamo pa tudi enotni mehanizem nadzora, ki ne deluje. Ampak kar je še slabše, eh, bančni nadzor in monetarna politika sta zdaj pomešana, nimamo več enotne politike. Gospod Šojble je to kritiziral in zahteval je eh, spremembo evropskih pogodb. Kolegi iz CDU, moji predlogi sprememb v odboru glede ločevanja nadzora in monetarni politike žal niso bili sprejeti. Eh, potem kot tretji element naj bi zdaj eh, uvedli eh, sistem jamstva za vloge. Kolegi iz CDU, CSU in FDP ter drugi, danes gre za to, ali načeloma želite, da nemški varčevalci plačujejo izgube tujih bank ni zdaj čas za lepe govore, zdaj je potrebno pokazati, kaj želimo. Zato sem dala predlog, da poimensko glasujemo o enotnem sistemu jamstva za vloge. Potem bodo eh, volilci, zlasti volilci v Baden-Württembergu in Zaksen-Anhaltu, pred pomembnimi volitvami vedeli, kaj se jim obeta. Kajti nemška alternativa je eh, drugačna od evropskega jamstva za vloge. Najlepša hvala v imenu Alde, gospa Golar. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, komisar, gospod predsedujoči. Poročilo o bančni uniji ne sme biti priložnost za eh, notranje volilne kampanje. Gre za temo, ki je izredno pomembna in eh, o kateri eh, je potrebno Eh, upoštevati vse, kar je bilo ukrenjeno v zadnjih letih. Vredno je to edini dosegle, katerega je Evropa v zadnjih letih dosegla bistven napredek pri zelo občutljivih vprašanjih. Ne bom se dotikala vsega tega, kar je že bilo narejeno, bom se osredotočila na sistem jamstva za vloge. Tu je nekaj točk, ki se mi zdijo pomembne. Potrebujemo in sicer nujno Eh, ponovno zaupanje eh, v sistem to besedilo se dotika zelo občutljivih vprašanj. Gre za odnos vrčevalcev do njihovega denarja in tega vprašanja ne moremo nacionalizirati. V nekaterih državah je zelo pomembno zaščititi vrčevalne vloge v bankah, v drugih državah je to manj relevantno, ampak v vsakem primeru gre tu za vprašanje eh, skupnega interesa za naš bančni sektor. V Evropski uniji so naše medsebojne povezave tako tesne, da moramo biti zelo previdni in zato ne bi bi želela, da bi vsi predlogi o tveganju eh, dali v tist, da bomo stvari spreminjali z danes na jutri. Potrebno je torej zaupanje. Eh, v prvih razpravah o tej temi, gospod komisar, sem že povedala, da eh, želim jamstva, da je komisija pripravljena prezeti svojo vlogo varohinje pogodb, da bo zagotovila pogoje, eh, ki. Eh, so predvideni in da bo zagotovila spoštovanje časovnice. Eh, vem, da če želimo stvari dobro opraviti, bo to terjalo svoj čas in želim si čim več uspeha in eh, čim boljšo vzpostavitev eh, zaupanja in upam, da bomo končno doživeli tudi tretji stebr bančne unije. Najlepša hvala, v imenu Gue, gospa Kari, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Ko smo v času finančne krize reševali velike banke z davkoplačevalskim denarjem, je bilo to potrebno, ker so bile banke prevelike, da bi propadle. Želeli so za sabo potegniti celotno družbo in to bi jim tudi uspelo, če bi dejansko bankrotirale. Prvi korak, ki ga lahko naredimo za to, da obvarujemo svoje davkoplačevalce pred morebitnimi prihodnimi krizami, je, da zagotovimo, da so banke take, tako velike, da jih bodo tudi v prihodnje dakoplačevalci morali reševati. Ampak v zvezi s tem bančna unija ni ničesar spremenila. Bančni sektor v Evropi je še večji, še bolj skoncentriran in še vedno nimamo zakonodaje, ki bi upoštevala banke, ki so prevelike, da bi propadle. Banke še vedno lahko rastejo preko vseh meja. In, eh, Nihče nam ne more zagotoviti, da se bančna kriza ne bo ponovila. To prvo letno poročilo o bančni uniji je odlična priložnost, da bi uvestili eh, banke, ki so prevelike, da bi propadle na dnevni red. Žal pa parlament te priložnosti ni izkoristil. Uh, Mario Draghi uh, sodi v skupino tiste trideseterice, trideseterice največjih bank. Ali lahko dovolimo, da je Mario Draghi eh, član kluba eh, voditeljev bank, ki naj bi jih nadzorval? Mislim, da to ni dopustno. Mislim, da je pred nami zelo nekritično poročilo, ki ga ne moremo podpreti. Najlepša hvala za skupino zelenih. Eh, gospod Gigold. Spoštovani kolegi in kolegice, gospod komisar, najprej naj povem, da je žalostno, kako tu poskušamo z neresnicami voditi predvolilno kampanjo, kajti dejansko ne gre za to, da bi davkoplačevalci jamčili za vrčevalske vloge, ne gre za to, da bi davkoplačevalci prevzemali jamstvo za reševanje bank. Bančna unija služi ravno temu, da zaščiti davkoplačevalce s tem, da bodo v prihodnje jamčili upniki in da bo eh, tržno gospodarstvo zaupet delovalo. Zato je pravzaprav eh, Eh, zmotno ustvarjati paniko z neresnicami in to moramo žal prenašati samo v Nemčiji. Sicer pa se ne čudim, da ste tako kritični do poročila na levici. E, na sestankih, kjer smo se pogajali, bi bilo dobro, če bi bili prisotni in če bi tam izpostavili svoje stališče. Ni prav, da zdaj na plenarnem zasedanju uh, post festum izražate kritike, medtem ko uh, Eh, v pogajanjih, ki jih je kolegijalno vodil Roberto Gatjeri, nista sodelovali. To je tudi potrebno povedati. Komisiji pa želim povedati naslednje. Pozdravljam marsikaj, kar ste ukrenili, bi pa vas prosil za naslednje. V poročilu je vrsta točk, ki še niso v vašem delovnem programu. V zvezi s tem niste povedali kaj dosti, gospod Hil. Kaj boste torej eh, storili proti bančništvu v senci? K temu vas pozivamo. Kaj boste storili pri regulatorni arbitraži med eh, zavarovalnicami in bankami, da bi jo zmanjšali? In pa še nekaj me zanima. Kako bomo poskrbeli za to, da različni signali glede kapitalskih eh, zahtev, eh, višanja in nižanja kapitalskih zahtev, kako bomo zagotovili, da. Eh, Eh, to ne bo imelo prevelikega vpliva, kajti včerajšnjih napak ne smemo ponavljati. Najlepša hvala. Tvore. V zvezi s eh, poslov, poslovnikom, gospod. Ja, eh, v zvezi s poslovnikom. Med govorom gospoda Gigolda je prevajalec dejal, da je gospa povedala neresnico. V angliščini je to laž ampak eh, ali je eh, dopustno, da nekoga imenujemo lažnivca, eh, oziroma da tolmač nekoga imenuje lažnivca. Ne vem, morda se je tolmač zmotil, je gospod Gigol to dejansko rekel ali ne. Najlepša hvala. Gospod Vali, za minuto in pol. Hvala, predvsem želim kolegu Gigoldu povedati, da so nemški davkoplačevalci še vedno zelo izpostavljeni eh, tem tveganjem, tudi kar zadeva zdaj dva stebra bančne unije, kajti nimamo resnične eh, ločitve obeh stebrov. Imamo še vedno tako imenovane univerzalne banke, ki lahko izvajajo špekulativne eh, posle, vendarle pa eh, jim so deležne državnih eh, jamstv za vloge. To še vedno obstaja. Potem imamo torej drugi stebr, ki uvaja koncept tekočega eh, računa kot investicije. Podjetje, ki ima 100 tisoč evrov na računu za to, da plačuje svoje plače, eh, ji potem vzamejo teh 100 tisoč evrov, kajti ECB ne more biti posojilo dajalec eh, v zadnji inštanci. Tako da imamo zelo krhak sistem. Ukrepamo brez razmišljanja o vzrokih bančne krize, ampak zgolj o posledicah. In to je res paradoksalno. In trgi niso neumni, trgi se zavedajo tega. Od 1. 1. januarja so delnice padle za več kot 40 odstotkov, to je dejstvo. In eh, nadzor ne deluje, ker se osredotočamo zgolj na kreditna tveganja, ne pa na finančna eh, produkte. Eh, Deutsche Bank, francoske banke eh, pri izvedenih finančnih inštrumentih Eh, predstavljajo tudi tveganje. Hvala lepa. Torej, prvi stebr je ključnega pomena. Hvala gospod Vali v imenu skupine e NF, gospod Mono. Izvolite. Gospod komisar, pozdravljeni. Če bi moral narediti bilanco glede bančne unije, bi rekel, da ste zopet popustili bančnim lobijam in vse to je za vas doslej zelo dobro delovalo. Uh, Eh, vse skupaj se vrši na hrbtu eh, davkoplačevalcev, eh, vse skupaj se dogaja brez vednosti, tačas, ko so ljudje na plažah. Bančne stranke so, so žrtve ujete v past in na koncu so oni tisti, ki plačujejo stroške. Zmanjševanje suverenosti nacionalnih držav Eh, je edina pot, ki jo eh, poznate za reševanje vašega evra. Bančna unija eh, je iluzija, ki je nikoli ne bomo doživeli, ker marsikdo tega ne želi. Potrebno je zaščititi male varčevalce, ko pride do reševanja bank. Sicer se marsikdo kot žrtov lahko zgolj obesi glede na te razmere je edina rešitev ta, da eh, prenehamo z univerzalnimi bankami, eh, kajti sicer se bodo tveganja in težave zgolj zaustrile, kajti eh, žal se jeza ljudi ni dovolj obrnila proti vam in vašim eurokratskim kolegom. Hvala le meni nepoveznih poslancev, gospod Zarjanopulos, ena minuta. Najlepša hvala. Bančna unija vodi v to, da uh, banke postajajo vse bolj samostojne in da nikogar več obre ne obremenjujejo s svojim tveganjem. Uh, ampak eh, tudi v Grčiji smo doživeli eh, ravno nasprotno. Ljudje so vse revnejši, vedno več je brezposelnih in eh, vlada je prepuščena dobičkonosnim skladom. Banke so bile dokapitalizirane in vsi smo plačali za njihovo sanacijo kapitalistični razvoj ne poteka, kot bi si želeli in zato so potrebne nadaljne reforme eh, bančnega sistema. Potrebno je odpreti alternativne vire financiranja poleg finančnih trgov, poleg tega pa potrebujemo podobne varovalke eh, kot eh, v gospodarstvu. Čas je, da ljudje izberejo svojo pot in eh, da jim omogočimo boj proti kapitalizmu in vplivu kapitalizma. Najlepša hvala, gospod Balc. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Poročilo o bančni uniji je pregled preteklega leta. Jasno je, da pri vseh treh stebrih bančne unije eh, je potrebno še nadaljevati z delom, ampak preden eh, to delo opravimo, moramo najprej dokončati to, kar smo doslej osnovali. In države članice so tiste, ki morajo zdaj se lotiti izvajanja, pa tudi komisija mora izboljšati svoj nadzor in izvajati pritisk na države članice. Kaj tiče eh, temelju bančne unije ne bodo trdni, bo tudi vsaka zgradba, ki jo bomo na tem zgradili, nestabilna. Eh, skrbi me, da je vse več glasov tudi v parlamentu, ki govorijo o bolj prožnih pravilih in o mutualizaciji tvegan. Eh, gospe in gospodje najprej moramo izvesti pravila ki smo jih sprejeli eh, upravičenost eh, upnikov ni nekaj kar lahko stane samo na papirju. Dejansko moramo zagotoviti, da vrčevalci ne bodo plačevali za napake bank. Potrebujemo močne instrumente, s katerimi bomo zaščitili davkoplačevalce in zato se zauzema tudi naša skupina. Pozivamo komisijo, naj v sporočilu o bančni uniji eh, se osredotoči na nadaljne znižanje tveganja eh, in od vas, komisar, terjamo tudi zakonodajne predloge. Vsekakor pa eh, želimo nadaljevati z delom na trdni bančni uniji. Je pa res, da je preden bomo do tja prišli, pred nami še veliko dela. Najlepša hvala. Gospod Balc. Gospod eh, Vali ima za vas vprašanje po postopku modrega kartona. Spremete? Hvala, gospod eh, Balc. Naj vas eh, samo spomnim. En modri karton na govornika, ker sicer bodo glasovanja zašla v pozno popovdne danes. Gospod Vali, izvolite. Hvala lepa, gospod Balc, za odgovor že naprej. Zdaj se torej uvajajo pravila glede bank in eh, od leta 2014 niso več dovoljene državne pomoči. Štiri italijanske banke smo eh, rešili in eh, sprašujem se, zakaj nismo bili enako strogi pri reševanju regionalne nemške banke HKS Nordbank. Komisija je bila zelo stroga pri naših bankah, s to nemško banko pa je bilo za 3 milijarde odpisov. In eh, zanima me, ali pač eh, Nemčija lahko dela, kar hoče, sredozemske države pač ne. Kako vi mislite, kako vi gledate na to vprašanje? Ja, kot prvo, moram reči, da nisem najbolje razumel povedanega, ampak najjasno povem, da se mi zdi edino prav, da se strogo obravnava eh, banke in to mora vedeti za vse. In gospod Vali, menim, da bi bilo najbolje, če to vprašanje naslovite komisarju Hilu, ki je tu tudi prisoten. Mislim, da komisija v primeru italijanskih bank vsekakor postopa absolutno prav. Hvala, gospod Balc. Gospod von Weizsäcker, minuta in pol, izvolite. Hvala lepa. Hvala tudi Robertu Gualtierju za odlično poročilo. Dejstvo je, da je ključno sporočilo tudi, da je kozarec na pol poln in ne na pol prazen, kajti ogromno je bilo doseženega. Dejstvo pa je, da je veliko več še treba storiti, da bo vse to postalo nekako delujoče. Ker je torej kozarec na pol poln, moramo to razumeti ne kot eh, uredbo, ki sprošča pogoje, ampak kot možnost, da ta naš regulatorni eh, kozarec še dopolnimo. Vprašanje slabih posojil še ni v polni meri rešeno znotraj Evropske unije in kapitalizacija ostaja ne dorečena in eh, to je tudi eden od razlogov za nedavne težave na trgu. Predlogi za strukturne reforme eh, bank se morajo bistveno bolje implementirati. Prav tako je pomenilo, da se tudi 8 odstotna zahteva po Berlinu na podlagi EMRE eh, dejansko uporabi v zaščito davkoplačevalcev. Prav tako je pomembno uveljaviti schemo za jamstvo vlog na nacionalni ravni, upoštevajoč tudi nacionalne specifike, da se bo znižalo tveganje na splošno. Pomemben element tega je verodostojna strategija za zmanjšanje izpostavitve bank eh, zadolženosti. Tako da nasplošno mislim, da poročilo gospoda Gualterja kaže dobro strategijo za eh, dopolnitev tega napopra polnega kozarca. Gospod Vajcekr, spremete vprašanje gospoda Wolfa? Spremete? Izvolite. Hvala lepa, gospod Formajcekr. Eh, Eh, enostavno vprašanje. Imamo poročilo o bančni uniji. Ali je vaše mnenje, da obstaja le ena metoda, mm, ki omogoča nadzor nad bankami Evropske unije, torej bančna unija, ali pa morda obstajajo druge možnosti za krepitev rasti, za poslovanja, za omejevanje inflacije, ki bi jih lahko uporabili na mesto bančne unije? Izboljšanje bančne unije je niti potreben niti zadosten pogoj za gospodarsko rast, je pa to zelo pomembno za dobro delovanje našega gospodarstva na dolgi rok in zato je to tudi pomembno z velika trajnostne rasti, kot veste. Eh, ni vsaka država Evropske unije tudi članica bančne unije. Vse članice evroobmočja so članice bančne unije in zato je pred nami, kot veste, pač eh, zdaj ta izziv eh, zahtev denarne unije in bančne unije po eni strani in pa enotnega trga na drugi. In zato je delo našega odbora še kako zanimiva. Hvala lepa, hvala lepa gospod eh, Lunes, ena minuta. Hvala lepa. To poročilo o bančni uniji vključuje kar nekaj pomembnih in zanimivih vidikov. Naprimer, tu je zelo kritičen pogled na tako imenovane stresne teste v evroobmočju. Spomnimo se leta 2011, banka Dexia je bila neuspešna na tem eh, preskusu in vemo, kaj se je zgodilo z njo potem. Če želimo, da bodo naše banke v Evropi močnejše, potrebujemo več nadzora, boljši nadzor. To je pomembno eh, tudi za prihodne dosjeje, ki jih bomo obravnavali tu v parlamentu. Slišali smo naprimer že o tem, kar je bilo rečeno glede evropske eh, scheme za jamstvo vlog. Eh, Eh, zdi se mi pa tudi obžalovanja vredno, da to poročilo stvari preveč rožnato eh, predstavlja vsem tu. Namreč eh, države na jugu Evrope se soočajo z bistveno drugačnimi problemi in dejstva, da se moramo lotiti tudi politik gospoda Dragija. Hvala lepa, gospod Enrique Calvešombo, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar. Zahvaljujem se uh, tudi poročevalcu za odlično delo. Po drugi strani pa obžalujem, da slišim takšne izjave, eh, ki ne vem, ali gre tukaj samo za slabo demagogiko ali pa za enciklopedično ignoranco, tudi glede tega, kaj je demokracija. Uh, Res je, da je bančna unija najbolj bistven ukrep proti renacionalizaciji, destruktivni renacionalizaciji prihodnosti evropskih državljanov. To je bilo največ, kar smo v zadnjih letih naredili za varnost prihodnjih generacij Evropske unije. Vem, da je vse skupaj tehnično kompleksno. Eh, no, ampak tukaj smo vendarle politiki, zato govorimo o politiki. Eh, vendar pa moramo tudi javnost eh, obvestiti o tem, da si prizadevamo za večjo varnost in stabilnost in na tem temelji demokracija. Ehm, na ta način bodo, državlja, bodo države obravnavane na bolj pravičen način in zato ne smemo nasesti z grešenim izjavam. Spremete vprašanje gospoda Sanja. izvolite. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt... Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani eh, kolega. Strinjam se s tem, ko pravite, da je bančna unija velik dosežek, ampak da to še ni zaključeno. Ampak zanima me, ali tudi vi vidite kot eh, pomemben uspeh. To, da smo zagotovili jamstvo za kreditojemalce. In konstrukcijo. Mislim, da je to uspeh, ki je še v izgradnji, ampak mm, prav gotovo je uspeh že to, da smo sploh začeli to pot. Treba je pa vse skupaj narediti boljše in eh, hitreje. Gospod Urban Kres, po minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Osem let po začetku krize je banka dobila vse skoraj 700 eh, milijard evrov javnega, javne pomoči, to je pet proračuna Evropske unije, ampak vseeno so danes Severne banke največja črna lukna evropskega gospodarstva. Izpostavljene so proizvodom visokega tveganja eh, v znesku BDP-ja Nemčije ti evropski ukrepi so nekoristni proti nesorazmerno velikim bankam, niso uspele tudi urediti njihovih bilanc. Ko, so, ko nas eh, stanje blizu insolventnosti velikih bank približuje novi krizi, je, eh, ne razume, kako lahko v poročilu govorimo o tem, da je bančna unija bila uspeh. Ta projekt je samo prispeval k trpljenjem južnih držav. Eh, ta predlog je zmanjšal njihovo suverenost in prebivalstvo je poslal v mizerijo. Zato se mi zdi. Eh, ne, spremljivo, kakšno vlogo je igral enotni mehanizem za reševanje bank, ko je šlo za pravi udar v Grčiji, za hude posledice, za grško suverenost. Poročilo, ki ga obravnavamo danes, je to preprosto spregledalo. Gospodi in gospodje, vaše institucije so nevarnost za državno suverenost in za stabilnost Evropske unije. Treba je spremeniti to, eh, to situacijo. Eh, lotiti se je treba dela. Hvala, gospod Wolf, dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Dolgo časa nazaj, v davnih časih, preden je človek pristal na Luni, pred internetom in mobilnimi telefoni, celo pred Eurovizijo, je bila zamisel nove države, novega imperija Združenih držav Evrope in v tem imperiju bi potrebovali novo valuto in tudi novo banko, Evropsko centralno banko. Ta banka naj bi izboljšala produktivnost, možnosti zaposlovanja, možnosti in priložnosti za evropske državljane. No, ampak pogledajmo, kje smo danes. Brezposlenost je povprečno 11 odstotna, brezposlenost mladih v številnih državah nad 30 odstotkov, produktivnost je upadla, BDP je upadal. Svet eh, je šel naprej, ampak Evropska unija in njene ideje pa ne, ostaje v preteklosti. To so bili zelo nadarjeni ljudje in Žal ste tudi vi zelo talentiran človek, gospod komisar Hill, ampak eh, staro idejo iz preteklosti skušate uveljavljati v sodobnem svetu in vse to nas mora prevesti samo do ene rešitve. Pomislite na države izven evroobmočja, ki cvetijo, obstajajo torej ideje, ki so bistveno boljše od tiste, ki jo imate vi danes. Hvala lepa, gospod Wolf. Sprejmete vprašanje gospoda Högparka. Sprejmete vedno, seveda, izvolite. Hvala lepa. Ja, slišim, da vas eh, vleče nazaj v čase Hastings ali ta 66, ampak takrat so vam vladali vikingi. Ampak, eh, ko vas poslušam, vsi problemi prihajajo iz Brusla. Ampak, če pogledate probleme Združenega kraljestva, ki so bolj sektorski, niste bila bolj Blair in Brown tista, ki sta povzročila težave v Združenem kraljestvu, ne pa Bruselj. In ali ne bi, ne bi morda bilo relativno pametno, če bi imeli banke, ki pokrivajo evropski trg, namesto da imamo neko džunglo različnih predpisov, ampak skupna pravila, o katerih se odločamo skupaj. Torej povejte mi, ali vam je ljubša džungla različnih nacionalnih predpisov ali pa eh, en nabor skupnih predpisov, ki odpira trg? Gospod eh, Wolf, odgovor, prosim. Vedno z veseljem sprejemam vaše vprašanje, gospod Hökmark. Ena od zadev, ki je zelo pomembna, je to, kar vi pravite, džungla. Jaz pa temu rečem konkurenčni eh, predpisi. To izhaja tudi iz dejstva, da imamo v evrobmočju visoko stopno brezposelnosti, negativno inflacijo, skoraj da že deflacijo, nizko produktivnost, ampak države, kot so Združeno kraljestvo, ki so izven evrobmočja, ki imajo nekoliko bolj. Uh, fleksibilno konkurenčno podlago, pa so deležne visoke rasti, visokih stopenj zaposlenosti, visoke produktivnosti, bistveno više kot v Evropski uniji. Vprašanje, ki se ga morate vi vprašati, je, ali z enim samim naborom pravil eh, uničujete Evropo, tisti, ki pa imajo konkurenčna pravila, pa izboljšujejo svoje stanje širom sveta. Hvala lepa, gospod Rebega, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Glavni problem, s katerim se soočamo v bančni uniji, je prenos eh, pooblastil na enotni nadzorni mehanizem. Vsi smo bili priča temu, kar se zgodi, če niste sposobni sprejemati odločitev na nacionalni ravni in morate čakati na centralizirano odločitev v Bruslu. Naj opozorim tudi na to, da ima vsaka država članica pač svoj vrsten bančni trg, odvisno tudi od uh, življenjskega standarda in od navad potrošnikov. In zato je mislim, da je pomembno, da se izpostavi, kakšne inštrumente države članice sploh še imajo, da lahko neodvisno ravnajo v primeru krize. Drug problem pa je ekonomski. Ki so ekonomske razlike med državami članicami in bančna unija, je nekaj, česar ne bomo uspeli izpostaviti, predn bo komisija dosegla tudi svoj eh, cilj bolj enakomernega življenjskega standarda. Če pride do neke bančne krize v državi članici, mora država članica sama to rešiti, kajti ima tudi tiste zgodovinske izkušnje, eh, ki so vezane na reševanje nacionalnih težav. Gospod Balco, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bančna unija je integracijski proces, katerega namen je finančno in gospodarsko krizo izkoristiti kot eh, izgovor za nadaljno krepite evropske integracije. V poročilu petih predsednikov je govora o tem, da je potrebno nadalje poglobiti denarno in gospodarsko unijo. Jaz pa sem mnenja, da Evropska denarna eh, in gospodarska unija preprosto ne more delovati, ker ni sposobna pod eh, enotno okvir oziroma v enoten okvir spraviti tako različne države. Imamo države uplice, države posojile dajalke, ja, države posojilo jemalke in enotna Evropa tu ne more delovati, ker nimamo enotnega evropskega vodstva. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Langen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo je zelo dober rezultat eh, trdega dela, ampak eh, žal premalo kritično obravnava bančno unijo. Najprej ločevanje denarne politike in bančnega nadzora. Tu potrebujemo spremembe pogodbe in kam se to vodi, vidimo. Stare kapitalske kvote so sicer šle na vzgor v celi Evropi, ampak eh, predvsem v Južnji Evropi pa je kreditna aktivnost upadla. Eh, velike eh, banke in eh, MSP morajo izpolnjevati iste pogoje. To niti ni bilo predvideno od samega začetka, ampak je zdaj vendarle to postala praksa. In kam vodi vsa ta, mm, vse to birokratsko breme, je jasno. Vsak kredit nad 150 tisoč evrov je potrebno javiti ECB. Tu, lahko samo, tu lahko samo zmajamo z glavo v tem poročilu tudi ni bilo dovolj izpostavljeno vprašanje državnih obveznic. Kolega Gigold je tudi izpostavil svojo eh, najljubšo temo, enake pogoje za finančne eh, storitve in za bančne storitve. To je protislovno. In naj spomnim tudi na zgodbo o tem, kako je vse skupaj sploh nastalo. Bančna unija je nastala, ker Španija ni želela vstopiti v reševalni sklad. In Francija, Belgija, Luksemburg eh, so izkoristili to priložnost za reševanje deksije. In spomnim se, da je gospod Almunja v 24 urah dovolil državno pomoč deksiji v višini 24 milijard evrov, zdaj pa naj bi vse skupaj zavarovali z jamstvom za vloge. To je po mojem mnenju napačna pot. Hvala lepa. Gospod eh, McAllister vam želi zastaviti vprašanje, ampak vse sta poslanca iz iste skupine. Mislim, da to ni ravno eh, v duhu modrega kartona, žal. Gospa Berese, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se z gospodom Balcom, ki pravi, da moramo nadaljevati z delom, ki smo ga začeli. Ker če tega ne storimo, potem bomo po krasni formuli da storimo dovolj, da sprememo kritiko, ne storimo pa dovolj, da bi poželi pohvale. Tako da, če želimo zdaj iti do konca te zgodbe, ki smo jo načeli, potem, spoštovane kolegice in kolegi, nam eh, manjka še bistveno več od tega, kar ste omenili. Potrebujemo tako imenovani inštrument backstop, potrebujemo tudi jamstvo za vloge. Sicer bo vse to, kar smo dosegli, začelo delovati proti nam. In želim si, da resnično uspemo odločno ukrepati v to smer. Pomembno je torej, da sprožimo razpravo na to temo, eh, na temo znižanja tveganj, da bomo ta tveganja lahko prerasporedili. Ampak eh, za tem eh, sicer čudovitim konceptom pa se skriva temeljna razprava o tem, kam umestiti državne dolgove. In ta isti, ki zavračajo mednarodni pristop na tem področju, želijo potem istočasno odpraviti to, da se državne dolgove upošteva in to na trajnosten način. In ta isti potem tudi zavračajo to, da bi državno zadolžitev obvarovali pred špekulacijami in sicer na način, da se uveljavi davek na finančne transakcije. Hvala lepa, gospa Ruohonen Lerner, minuta. Yes. Olako, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, spet bi naj plačevali račune za Južno Evropo. Lahko vam zagotovim, da bodo ti računi izstavljeni, če bo sprejeta schema za jamstvo vlog v Evropski uniji. Dobro, to je menjeno sedaj v poročilo Goltieri, tudi jaz sem eh, to sedaj sprejela. Pravzaprav je osnova za vsak bančni sistem zaupanje. Uh, Državljani ne bodo vložili enega samega evra na račun, če jim ne bo zagotovljeno, da bo njihov denar tam tudi ostal. Bančni sektor eh, se zelo razlikuje na jugu in severu Evrope. Tveganja so raznolika in zato bi enotna sistema jamstva za vloge ehm, negativno vplivala na zaupanje, predvsem v tistih državah, kjer tako ali tako že zveni alarm. Tako da zaradi tega vsega sem proti poročilu kot je. Hvala lepa, gospa Matijas. Kara kolega, ko falate s pagar da fature dos países do sul, Hvala lepa, kolegica. Govorite o tem, da bo treba plačati račune uh, južnoevropskih držav. Jaz mislim, da je šlo predvsem za to, da smo reševali Evropsko centralno banko in tudi nemške banke. No, eh, ta denar iz eh, evropskih bank še vedno upravičuje tisto, kar ni opravičljivo. To velja tudi za celotno Evropsko unijo. Eh, to sedaj se sliši, kot da um, tukaj samo naštevam nekakšna. Um, prazna gesla, ampak dejansko je to resnica. Pravzaprav nismo naredili dovolj. Razumeti moramo, da gre za enotni nadzorni mehanizem. Eh, pravzaprav je to samo od sebe že eh, neizvedljivo. Sedaj imamo dve leti ta mehanizem, ampak dejansko mehanizem ni deloval, ko je to bilo potrebno. Eh, Baniv, ki se že dve leti znašel. Um, tik pred bankrotom. Uh, tukaj je ta mehanizem odpovedal in uh, nišče sedaj ne bo odgovarjal za to. Hvala lepa, gospod Lange. Hvala lepa. Treba je zaključiti to, kar smo začeli. Dejansko je bančna unija eden izmed največjih dosežkov iz našega prejšnjega mandata. Eh, ne smemo dovoliti, da bi davkoplačevalci plačevali račune za tvegane bančne posle. Sveda potrebujemo bančno unijo za tremi stebri, torej eh, schema za jamstva za vloge, eh, potem enotni mehanizem nadzora in pa enotni mehanizem reševanja. Ne moremo se pretvarjati, da vlagatelji, vlagatelji in investitorji so že zavarovani v trenutni situaciji z inštrumenti, ki jih imamo trenutno na voljo. Eh, zaupanja pač več ni, eh, nismo poskrbeli za zmanjšanje tvegan, celo nismo eh, izvajali sporozumov iz prvih dveh stebrov, dejansko nekako tu gradimo na pesku. Narediti moramo to uh, kar smo se dogovorili. Ne želimo, da bi. Uh, Um, torej, ni dovolj, da imamo samo bonitetne ocene za banke, potrebujemo tudi bonitetne ocene za države. Gospode Lange, ali sprejmete modri karton? Ja, domanda, prego. Gospod Mono. Hvala lepa. Vprašanje, ki vam ga želim zastaviti, je naslednje. Vedno znova ponavljate argument davkoplačevalcev, ki ne smejo biti tisti, ki plačajo. Ali mislite, da davkoplačevalci nimajo bančnih računov in da niso tudi upravičeni do jamstva svojih vlog kot v Italiji? Eh, videli ste, kaj se je zgodilo v Italiji decembra, ko je bankrotirala banka in konec koncev so dolgoplačevalci tudi bančne stranke. Kaj mislite o tem? Ja, res je. In zato si oglejte pravila. Uh, Um, ehm, 200 tisoč eh, evrov vlog je zagotovljenih v nacionalnih uh, eh, schemah za jamstva vlog. Če so banke neodgovorne in če ponujajo strankam uh, visoko tvegane proizvode in jih o tem ne obvestijo, potem je to vprašanje začite potrošnikov in ne scheme jamstva za vloge države članice, če, če države članice skušajo nekako izogniti pravilom, ki smo jih sprejeli za to, da bi zmanjšali uh, tveganja, potem dejansko s tem pravijo, no, želimo bail-ina in zato želimo račun spet izpostaviti državi ali pa davkoplačevalcu. Uh, in bojim se, da uh, nekatere države članice tudi ne želijo staviti računa lastni državi, ampak kakšni tretji državi. Zato si moramo prizadevati za naslednji stebr, ampak seveda to ne smeti na škodo posameznih držav. Hvala lepa, gospod Fernandez lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi želel čestitati poročevalcu za odlično poročilo. E, mislim, da dobro povzema napredek, ki smo ga dosegli v zadnjih letih pri izgradnji bančne unije. Gre za res e, proevropski projekt, ki je tudi omogočil stabilizacijo območja evra v zadnjih letih. Eh, seveda še smo zelo daljeni od popolne gospodarske oživitve, zato bi potrebovali močnejšo fiskalno politiko. Eh, to poročilo govori o tem, da je treba sedaj uh, ohraniti napredek in dobro je, da zaznam v tej dvorani veliko večino, ki je za to, da izgradimo ta tretji stebr bančne unije, torej scheme Jansa za vloge. To potrebujemo čim prej um, v skladu za časovnico, ki je bila določena. O tem ne moremo se pogajati. Uh, no, um, nikoli pa nismo govorili o pravnem vidiku državnega dolga. Treba je zmanjšati tveganja. Finančne institucije morajo se prizadevati za zmanjšanje tvegan. Treba je poskrbeti za preglednost poslovanja bank, ampak res je treba kvalitativno spremeniti tudi definicijo in pa obravnavo javnega dolga. Ta, če bi sedaj ponovno definirali to vse skupaj, bi to lahko spet razdrobilo Evropsko unijo eh, in ravno tej razdrobljenosti smo se želeli izogniti za bančno unijo. Tako da se mi to ne zdi prava pot. Eh, torej, ne moremo imeti enotnega trga in pa potem raznolike obravnave finančnih institucij znotraj Evropske unije. Uh, Tako da eh, hvala lepa za poročilo in treba napredovati na področju jamstva za vloge. Hvala lepa. Mm, gospod Langen vam želi zastaviti vprašanje, ali ga spremete? Ego, la domanda. Gospod Langen. Kolega, pravite, da je bančna unija ogromen uspeh. No, ampak sedaj imamo tukaj naslednji problem. Monetarna politika in bančni nadzor nista bila ločena. In ECB sedaj ugotavlja, kako visoka so tveganja, zato želi omejiti gotovino, to je en vidik. In pa. Uh, no in pa sedaj še uh, ti. Um, to, da želi eh, Evropska centralna banka uvesti sedaj celo negativno obresti. Kako pa gledate na to? Hvala lepa. Mislim, da je šla bančna unija v pravilno smer. Obstajajo pač problemi na področju monetarne politike in eh, nadzorne politike. To ni popolnoma ločeno. To je problem, ki obstaja v številnih državah. Res je, da bi nadzor moral biti neodvisen od monetarne politike. No, ampak eh, zakaj imamo še vedno probleme eh, na področju rasti evroobmočja? Tukaj ne gre za probleme monetarne politike, ampak gre predvsem za odsotnost fiskalnega stebra v evroobmočju in zaradi tega, ker nimamo dovolj obvez strani različnih držav, ki še vedno uh, imajo ogromne proračunske presežke, uh, ki ostajajo na tekočih računih in to samo otežuje državam na jugu, da bi išle iz krize. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, dame in gospodje. Glede na mm, malo časa, ki je na voljo, le nekaj vprašanj. Ta teoretična pobuda o sistemu jamstva za vloge je z vedika evroobmočja logična posledica dela na nadaljnih eh, elementih bančne unije. Skrbi nas eh, sicer načelo zbiranja skupnega sklada za jamstvo za vloge. Dejstvo je, da so stroški vzpostavljanja tega sistema na ravni institucij. Moja država, Poljska kot država, ki ima velik delež tujega kapitala na notranjem finančnem trgu, menimo, da je ukrepanje teh organov v tem trenutku nekoristno. Stranke bank bodo nosile stroške tega sistema, čeprav Poljska niti ni članica eh, bančne unije in nobenih jamstv nimamo za to, da bodo iz tega vidika naši upniki zaščiteni pred napačnimi odločitvami bank v tujini. Gospod Demazija na minuta, hvala lepa gospod. Eh, predsednik. Hvala lepa. Uh, grozi nam nova finančna kriza, uh, kazino raste hitreje kot uh, gospodarstvo, super bogati ne vedo, kam bi z denarjem, kljub negativnim obrestim. V Italiji se je uh, nek upokojenec uh, obesil, ker je zaradi uh, banke izgubil svoje življenjske prihranke. Treba je zaščititi uh, naše davkoplačevalce, ampak ne z ustvarjanjem novih novih eh, vrzeli. Um, verodostojni bomo samo, če bomo razbili te tempirane bombe, kot je Deutsche Bank. Uh, Eh, vloge in investicije morajo biti ločene od investicijskih bank, tako da davkopačevalci ne bodo še dalje žrtev izsiljevan. Potrebujemo eh, zašito jamstva vlog eh, majhnih varčevalcev, upokojencev, ne pa za te kazino banke. Samo, bo, samo potem bo bančna unija tudi res delovala. Hvala lepa, kolega Hökmark. Za eno minuto. Gospod predsedujoči, No, za tiste, ki se zauzemajo za razdrobljevanje, eh, lahko bi rekli, želimo več eh, birokracije, ker dovoljujemo birokracije, ampak želimo več birokracije, ker je to boljše. No, samo skušamo pomagati najti slogan. Eh, no, tukaj pa še poteka razprava o bankah. Um, ampak pravzaprav je glavni problem, ki danes obstaja v Evropi, ne pomankanje regulacije v bančnem sektorju. Prej obratno, sedaj vidimo prilagoditev odločitvam, ki smo jih sprejeli in sedaj začenjajo veljati. Problem je predvsem pomankanje rasti, pomankanje naložb. In v tem smislu Eh, ni dobro, da oviramo banke pri ustvarjanju likvidnosti, pri spodbujanju investicij. S tem bomo ustvarili samo več problemov, kajti nimamo regulacije, ki bi lahko kompenzirala za pomankanje rasti in za poslovanje. Tako da tukaj moramo biti jasni, ne bomo reševali bank, če bomo. Eh, eh, zato tudi ne bomo na ta način reševali bank, tudi ni dovolj podpore za to. Kolega Ferreira vam želi zastaviti vprašanje hvala gospod hkmark za vse delo ki ste ga opravili v zvezi z ebrd in ravno v zvezi s tem vas sprašujem. gre za stroške za lastnike bank ampak ali se zavedate da velik del bančne da je velik del bančne industrije zaščitenega pred tem? Eh, Govorim predvsem o nemških bankah. Obstaja nek velik IPS, ki se skriva za tako imenovanim zasebnim mehanizmom. Eh, s tem so banke zaščitene pred reševanjem z zasebnimi sredstvi. Ali se zavedate tega? Eh, ali poznate ta problem? Gospod Hökmark. Hvala lepa za vaše vprašanje, gospa Ferreira. Zatem. Pri Bail-inu je to, da. Torej, smisel tega ni v tem, da bi vrčevalci plačevali za izgube. Sam sem skupaj z vami pripravil to zakonodajo v Evropskem parlamentu. In uh, rekel sem, da to uh, pravzaprav uživlja bančni sektor. Ampak to pomeni, da tudi v Nemčiji, na švedskem, v portugalskem za vse velja enako, da ne bo davkoplačevalskega denarja, ki bi rečeval banke, vse dokler ne boste uh, se ukvarjali s temi osmimi odstotki. Kako to narediti, pa je, pa je tudi vprašanje. Uh, No, to zdaj spremljamo, vemo, da se države članice prilagajajo zakonodaji in eh, zato je treba poskrbeti v Italiji, na Portugalskem, eh, v Italiji, na Švedskem in drugje. Hvala lepa, kolega Marija, za eno minuto. Hvala lepa. Enotni nadzorni mehanizem v okviru bančne unije bi naj prispeval k stabilnosti finančnega sistema, ampak to ni dovolj za sanacijo bank. Zaradi gospodarske krize um, smo morali 3 milijarde evrov plačati za sanacijo bank, določene države članice so tukaj prekomerno obremenjene, krati pa tudi uh, iskalci zaposlitve najdejo zelo malo podpore. Um, torej, uh, te kapitalske No, sedaj samo, je bilo samo še več eh, bank privatiziranih, to pomeni, da, bo spet moral, da bodo spet morali državljani varčevati, rešili smo eh, banke in sedaj svoje kredite prodajajo mrhovinarskim skladom, ki potem eh, zasebno lastnino um, razprodajajo na dražbah, ker eh, več, uh, gospod, ker več uh, davkoplačevalci ne morejo plačevati svojih uh, kreditov. Gospod Barnano. Če menite, da v tem vedno bolj globaliziranem svetu ostaja bolje, da imamo malo bank, ampak velike, namesto da imamo številne male banke, ki so razpršene po zemlji. In dejstvo je, da te male banke prevzemajo večje in ustvarjajo vse večje monstrume. Se vam zdi, da je to dobro ali bi obstajala kakšna druga možnost? Gospod Marijas, odgovor. Ja, v Grčiji je tako, da majhne banke odobravajo predvsem eh, hipoteke, kredite in zanje nismo našli sprejemljivih rešitev. Eh, Številne take banke je bilo mogoče rešiti z dodatnimi sredstvi, e, izvedena je bila sanacija, ampak vse skupaj je bilo pometeno pod preprogo. Potrebno je podpirati regionalne banke, e, zlasti zadružne banke, kajti te so tiste, ki dejansko prispevajo k e, gospodarstvu. Pri dokapitalizaciji v Grčiji smo videli, da smo pravzaprav videli skozi okno 30 milijard evrov. Gospod Stolojan, najlepša hvala. Hvala gospodu Gualterju za poročilo in hvala vsem, ki so prispevali k pripravi tega odličnega poročila. Zahvalil bi se tudi komisarju Hilo in celotni Evropski komisiji za to, da imamo končno zakonodajni predlog, ki obravnava tretji stebr bančne unije. To bo nedvomno najbolj eh, zahteven košček, eh, namreč zagotavljanje eh, jamstva za vloge. Želel bi izpostaviti, gospod komisar, da sem bil presenečen nad eh, izjavami predsednikov pomembnih evropskih bank, ki pravijo, da prizadevanja za bančno unijo eh, se ne bi smela nadaljevati, da ima Evropska unija dovolj težav, da ji grozi razpad. Mislim, da moramo še naprej govoriti s temi predsedniki bank in eh, jih opozarjati na to, da je bančna unija nujna. Še nekaj, kar bi želel izpostaviti, je, da v moji državi Eh, so banke site tega, da odprodajajo slabe kredite za 10 odstotkov prvotne vrednosti in eh, na račun tega težko financirajo posojila gospodinstvom. Najlepša hvala, gospod Henkel. No, bančna unija je pravzaprav prvotno bila predvidena kot mehanizem nadzora in eh, imeli smo občutek, da več ljudi, ko bo govorilo o bankah in jih nadzorovalo, bolje bo. Ampak Eh, z vidika nemških vrčevalcev je jasno, da imamo opravka z mutualizacijo tveganja. To eh, počrto pomeni, da nemški vrčevalci eh, jamčijo za izgube in izgubljene stave v tujih bankah če smo vsi odgovorni za vse, potem pa črto nišče ni več odgovoren za nič. In bančna unija v taki strukturi je posem neodgovorna. Eh, potem je tu še cetrum cenzija, to poznate, da mislim, da Evropa eh, na tem področju vozi samo v dvoličnost in da je zato potrebno odpraviti. Najlepša hvala, gospod Ferber, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod komisar, kolegi in kolegice. Če naredimo bilanco bančne unije, moramo kritično ugotoviti, da direktiva o reševanju bank še ni uveljavljena v vseh državah, da tudi denarja za sistem jamstva za vloge še ni bil plačan. Istočasno pa že dobivamo nove predloge dolge in zato vas prosim, da najprej poskrbimo za to, da zakonodaja, ki je bila sprijeta, se začne izvajati v vseh državah članicah, preden nadaljujemo z nadaljnimi predlogi. Eh, Med nje sodi tudi zgrešen predlog o evropskem eh, sistemu jamstva za vloge. Potem je tu še vprašanje sorazmernosti. Vsakega problema v Evropi ni potrebno eh, reševati na ravni Evrope. Eh, naprimer, kar zadeva sklad za reševanje, tu je komisija podala predloge, da bi manjše banke plačevali manj, večje pa več. Eh, no, ampak eh, imamo tudi direktivo o plačili, o, o nagrajevanju, ki velja za vse. In tudi na drugih področjih mislim, da je potrebno še marsikaj nadoknaditi in dodelati, preden se lotimo novih predlogov. Hvala. Gospa Hübner je naslednja za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Bančna unija je po mojem mnenju najpomembnejši evropski projekt, eh, do katerega smo prišli iz skupnega razmisleka o krizi. Eh, to nam omogoča, da stopimo iz faze reševanja eh, bank z javnimi sredstvi in stopimo v zasebno reševanje. Ampak Eh, zdaj ustvarjamo nove pogoje za imetnike kapitala. Potrebno bo nekaj časa, da se prilagodimo tem spremembam in niso še posem utrjene. Glavni izziv je torej boljša komunikacija o novem režimu z vlagatelji in drugimi udeleženci na trgu. Zlasti eh, gre tu za eh, male vlagatelje, tisti, ki so najbolj ranljivi, potrebujejo boljše razumevanje svojih pravic in obveznosti po novem režimu. Eh, Vidimo precejšnja razhajanja glede tega, kako se izvaja direktiva o reševanju in sanaciji bank, zlasti kar zadeva vrstni red, eh, po katerem se eh, poplačajo upniki pri eh, reševanju bank. Potrebujemo predvidljivost, preglednost in s tem se bomo približi, približali enakim pogojem za vse. Tu nujno terja več harmonizacije na tem področju. Najlepša hvala, gospod Himner. Zdaj pa sledi postopek pritegnite pozornost. Eh, predsednika, gospod Mavrides. Izvolite. Imate besedo. Najlepša hvala, predsedujoče. Najprej naj čestitam poročevalcu za eh, odlično poročilo. Eh, sicer pa bi opozoril na to, da preden sem šel v politiko, sem slišal, da v Evropski uniji veljajo skupna pravila, ampak ta skupna pravila Eh, niso eh, vedno enoznačna in nepristranska in s tem imamo pravka zdaj. Pri oblikovanju bančne unije, gospod komisar, eh, je šlo za to, da so da je bilo mogoče banko, bančno unijo uh, vzpostaviti samo uh, kot uh, unijo jamstev, vendar pa brez tretjega stebra bančna unija ni popolna. Ne samo, da ni popolna, ampak je tudi škodljiva tako za države članice kot za male vlagatelje. Zagotoviti je torej potrebno enako obravnavo, eh, kajti sicer prihaja do moten in tudi banke niso vse enakopravne. Gospod Švab. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kolegi in kolegice, bančna unija je dejansko velik preizkus, pred katerim smo se znašli. Družim temu, kar je že bilo povedanega. Kot običajno v politiki moramo začeti s tem, kar nam narekuje realnost. Imamo evroobmoče in eh, komentarji kolegov iz EKR, da je težava v eh, evroobmočju, so posem eh, ločeni od realnosti. Potrebujemo realne rešitve. Banke in finančni sektor obstajajo za podporo realnemu sektorju. Zdaj smo že nekoliko pozabili na eh, škandale v bančnem sektorju, oblikovali smo veliko novih pravil in to je bilo dobro. Zdaj pa moramo govoriti tudi o tem, kako tako ukrepiti bančni sektor, da bo lahko zopet služil nebirokratsko realnemu sektorju. To mora biti bistvo in e, mislim, da je to ustrezno izpostavljeno tudi v nekaterih delih besedila. Najlepša hvala, gospod Vjegas, za eno minuto. Najlepša hvala. Bančna unija ne rešuje nobenih eh, vprašanj, eh, ni učinkovita, mehanizmi in eh, pripadajoči skladi so preosko zasnovani in čeprav bodo verjetno v prvi vrsti pri reševanju odgovorni delničarji, bo, bo še vedno del stroškov padel na ramena davkoplačevalcev. Ta delež pa bi morali zmanjševati na, zmanjšati na minimum. Uh, že v sami uredbi je zapisano, da mora biti breme za realno gospodarstvo in davkoplačevalce minimalno. Uh, bančna unija uh, ni uh, prava rešitev, dokler ne bo. Uh, javni sektor zopet dobil nadzora nad eh, bankami. Nadzor nad bankami mora biti v rokah državljanov. Najlepša hvala. Brian. Gospod Brian. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospodu Galtjeriju za poročilo. Tri točke bi izpostavil tudi gospod, pred gospodom komisarjem. Bančna unija je ključna za zaposlovanje in rast zlasti v evroobmočju. Potrebujemo močno bančno unijo in uh, projekt moramo eh, izboljšati, ga naknadno nadgraditi in to je nujno. Uh, Eh, zdaj pa je potrebno razmišljati tudi o reviziji. Če ugotovimo, da so nekatere spremembe potrebne, moramo biti glede tega iskreni in eh, to početi nepristransko. Vse skupaj smo zasnovali zelo hitro, šlo je pravzaprav za neverjeten projekt na podlagi mandata prejšnjega parlamenta, ampak moramo biti pripravljeni uvesti spremembe, če stvari ne delujejo. In še zadnja pripomba je naslednja, gospod komisar. Gre za okolje eh, kreditiranja. Še vedno veliko bank ni sposobno dajati dajatih posojil eh, podjetjem in gospodinstvom po evroobmočju. Mislim, da je ključno, da ohranimo kapitalske rezerve, da je nova struktura mehanizma nadzora dobra, da imamo nove stresne tekste. Eh, predvsem pa morajo univerzalne banke zagotavljati realno rast gospodarstva, sicer napredka ne bo. Hvala, gospod Flanagan. Izvolite. Hvala lepa na Irskem je centralna banka uničila 500 milijonov evrov, zato ker so morali rešiti dve nesistematični banki. To je posledica tudi tega, da poskušamo tukaj postaviti na mesto stebre, ki bi morali biti postavljeni že na začetku evra leta 1999. Lani smo prav tako uničili 2 milijardi leta 2014, 1 milijardo 2011, 3 milijarde, torej 6 milijard vsega skupaj. Še vedno 25 milijard evrov čaka enako usodo. Zanima me naslednje, kaj bo storil svet, kaj bo storila komisija in kaj bo storila ECB za to, da bodo ta pravila veljala retrospektivno za to, da bi rešili Irce in Irsko pred to katastrofo. Gre za 31 milijard evrov. Petič že poskušam dobiti odgovor na to. Komisija, prisluhnite prosim, ne klepetajte med seboj. Lepo prosim, da pokažete malce prekletega spoštovanja do ircev, poglejte, kaj vam govorim, ne berite svojih telefonov, lepo prosim. Kaj boste storili za to, da boste irski pomagali, ki bo prisiljena vreči skozi okno 31 milijard evrov? To morda ni veliko za vas, za nas pa je. Ljudje so lačni zaradi tega. Odgovorite na vprašanje in spoštujte tudi moj mandat in mandat vseh ostalih. Hvala. E mm. hvala lepa zdaj pa bo lord hill dobil možnost da poda svoje odgovore hvala lepa hvala gospod predsedujoči hvala tudi za razpravo mislim da smo spregovorili o številnih temah tudi o bančni uniji mislim da je dobro da se spomnimo na naslednje. Gospod Vajnceker je postavil vprašanje, ali je kozarec na pol poln ali na pol prazen. Zato mislim, da je zdaj prava priložnost, da se spomnimo, kako daleč smo prišli in da razmislimo tudi o procesu stresnih testov in o dejstvu, da je naš bančni sistem močnejši, bolje kapitaliziran in bolj odporen, kot je bil predtem se je delo začelo. Kar zadeva vprašanje v zvezi z zaupanjem, mislim, da je to v bistvu našega odziva na področju bančne unije. Mislim, da to tudi izpostavlja pristop, ki smo ga sprejeli, pristop EDIS in tudi naše sporočilo o zmanjševanju tveganja. Vse to je treba upoštevati. Zaupanje je zelo pomembno, upoštevati je treba obje plati medalje. Strinjam se z tem, da je treba izvajati uh, trenutno zakonodajo in izpolnjevati obveznosti, ki so že bile sprejete. Kakor sem povedal prej, napredovali smo na področju prenosa direktive in tudi v ECOFINu o tem govorimo vedno, ko se sestanemo. Države članice so tudi že skoraj prišle do dokončnega dogovora. Vprašanje državne izpostavljenosti, to je izpostavil gospod Galtieri, strinjam se, s tem, kar je zapisal v poročilu, kar zadeva prudencialno obravnavo izpostavljenosti držav, mislim, da bi morali ravnati koordinirano na globalni ravni. O tem se govori v odboru Ekon in tudi v bazilskem odboru. Mislim, da bo komisija upoštevala vaše razprave pri svojih odločitvah. Rezerve ste omenili države so se dogovorile o premostitvenem financiranju, prav tako pa se strinjajo, da je treba zagotoviti ustrezno rezervo do leta 2024. To je bilo prav tako omenjeno v našem sporočilu o ukrepih za zmanjševanje tveganja. Kar zadeva bančništvo v senci. Nekaj v zvezi s tem uredba o vrednostnih papirjih in transakcijah velja od lani. To bo prispevalo k napredku na področju nadzora bančništva v senci, tudi MIFID bo k temu prispeval in mislim, da bi bilo dobro, če bi dosegli do, napredek tudi na področju dosjeja o denarnih trgih. Veliko je možnosti za napredek, seveda pa bom eh, ostal pozoren na to, da ugotovim, ali se bodo pojavila kakšna dodatna tveganja. In še nekaj. Vsi ste poudarjali sorazmernost. Zato smo si tudi želeli dobiti dokazni material in želeli smo preučiti zakonodajo, ki jo imamo. Ne zato, da bi pod vprašaj postavljali arhitekturo, kot je bančna unija, ampak da bi se vprašali, kako je rekel gospod Hayes da vidimo, ali imamo vse na mestu, ali zakonodaja deluje tako, kot je treba, zato da bi spodbujali naložbe, da bodo podjetja lahko posojale, zato da bo kapital lahko stekel do podjetij, ki želijo vlagati in rasti. Vprašanje sorazmernosti bomo preučili v okviru poziva za dokazni material in tudi pri pregledu bomo to upoštevali. Uravnotežiti je treba makroprudencialna in mikroprudencialna tveganja in tudi to bomo upoštevali. Hvala gospodu Gualtieriju in poročevalcem v senci za poročilo in za delo, ki so ga upravili. Hvala vam za to razpravo in veselim se že poročil v prihodnosti. Upam pa, da bomo lahko kmalo dosegli še več napredka. Vem, da si želite videti več napredka in upam, da bomo lahko še naprej krepili naš bančni sistem. Hvala lepa. Hvala za vaše komentarje. Zdaj pa dobi besedo gospod Gualtieri. Grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča. To je bila res živahna razprava. Omenili smo več elementov. Vseeno pa moramo upoštevati, da je glavni namen poročila natančno in jasno analizirati različne vidike izvajanja enotnega nadzornega mehanizma za bančni sektor v prvem letu. Veliko je specifičnih predlogov, kako nas je opomnil Sven Gigold. Seveda zdaj upamo, da bo komisija podala natančne odgovore na naslednjem zasedanju odbora Ekon na naše vprašanje. Prag, MDA in tudi razprave na ravni držav članic in razprave o MSP-jih, to je vse pomembno. In to so tehnična vprašanja, ki morda niso tako zanimiva za plenarno zasedanje, morda je bolj zanimivo govoriti o reševanju bankov, bejlinih in tako naprej. Ampak, ko razpravljamo, se moramo opreti na dejstva in ne na ideologijo. Zato mislim, da ne smemo spregledati, da je v poročilu navedeno, da je, poroči, da je pravila treba spoštovati. Na srečo pa imamo tudi možnost za to, da sprejmemo ukrepe, ki ne bodo škodili finančni stabilnosti. In ta prožnost je nekaj pozitivnega, vsaj v luči tega, kar se dogaja na nizozemskem. Tam pripravljajo inštitut, ki bo Berlin opozarjal v primeru težav. Prav tako lahko v določeni meri pomaga lasnikom obveznic. To je inteligentna uporaba pravil in stabilnost je zelo dobra. Zelo dobro je tudi, da ne bomo vključili nič od denarja davkoplačevalcev. Prav tako pa mi je všeč, da je komisija sprejela, da bomo državni dolg obravnavali samo v bazilskem okviru. Hvala lepa.